So, hello everybody for our afternoon session. I hope till 5 o'clock. Eh, lepo pozdravljeni na popoldanskem delu sestanka. Upam, da bo do petih z nami več kolegov in kolegic. Eh, dnevni red je seveda pomemben. Če bomo hoteli dobro delati, bomo morali tudi uporabiti dober sistem. Pred nami je točka, ki zadeva dejavnosti nadzora institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, prenovitev. Brian Hayes kot poročevalec bo to predstavil. Najlepša hvala, gospod eh, podpredsednik. Lahko vam zagotovim, da ko se ukvarjam s tem dosjejem, vsak dan razmišljam o pomenu pokojnin za prihodnost, tudi vašo. Najprej naj povem, da smo se o tem že pogovarjali, že ob več priložnostih v tem odboru. Najprej je bila preliminarna razprava, potem še javna obravnava in pred nedavnim tudi razprava po objavi mojega poročila. Kaj bomo storili danes, pregledali bomo nekaj predlogov sprememb, ki so jih uložili kolegi in kolegice. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, še posebej poročevalcem v senci, ki so uložili predloge sprememb k temu dosejaju. V celoti imamo zdaj 737 predlogov sprememb k direktivi komisije. Veliko pozitivnih zamisli, ki so verjetno posledice tudi predlogov sprememb in presenečen sem, da bomo lahko oblikovali konstruktivni kompromis, s katerim bomo izboljšali notranji trg za poklicne pokojnine, tako da bo vse v korist držav članic in upravičencev. Začeli smo tudi z razpravami v okviru sestanka v poročevalcu Senci, jutri bomo imeli še en sestanek in zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki sodelujejo z mano in se trudijo izdelati izčrpno in široko zastavljeno poročilo v naslednjih nekaj tednih. Prav tako me veseli, da smo preučevali oziroma eh, kolegi niso vlagali predlogov sprememb povezanih za Solvency in Solvency 2, takšno je bilo tudi stališče eh, komisije in sveta. In eh, temu sem sledil tudi v svojem poročilu. Zanimivo je bilo to, da v predlogih sprememb, ki so jih vložili kolegi, ta vprašanja niso izpostavljena. Lahko torej rečem, da obstaja širok konsens glede potrebe potem, da ne uporabljamo zahtev Solvency 2 za IORPS 2. Seveda priznavam, da so številni poslanci izpostavili socialno dimenzijo EORPS-ov tukaj je seveda zelo pomembna tudi socialna razsežnost, gre za finančne instrumente, ki pa služijo socialni pogodbi med delodajalcem in delodajalcem. In treba je, da to odraža tudi veliko predlogov sprememb, ki so bili vloženi k mojemu poročilu. To je pomembno vprašanje, na katero so opozorili poslanci poslanke iz vseh eh, strani tega odbora in mislim, da bo to odražalo tudi končno besedilo. Prejeli smo tudi številne predloge sprememb glede eh, regulacije čezmejnih jorpov e in to je zelo pomembno. Kot veste, sem tudi jaz v svojem poročilu predstavil jasno stališče glede, kako lahko odpravljamo določene omejitve glede čezmejnih dejavnosti. To je bilo zelo pomembno vprašanje tudi v kontekstu javne obravnave, ki smo imeli pred eh, nekaj meseci. In eh, združeno stališče, kaže na to, da bi lahko izboljšali čezmejne dejavnosti do tolikšne mere, da bi tudi učinkovitost teh dejavnosti okrepili kot posledica IORP-2. Da, prav gotovo si želimo in tudi jaz si želim notranjega trga, ki bo deloval, notranjega trga, kjer bomo uporabljali tudi primern gospodarski pristop k pokojninam, In ko se trudimo ustvariti tak okvir, moramo razčistiti tudi, kako je z morbitnimi posledicami takih odločitev. To je zelo pomembno vprašanje, prav tako to odražajo številni predlogi sprememb, ki so bili vloženi. Glede zahteve o financiranju so nekateri poslance in poslanke opozorili tudi na to, da bi bilo treba Evrope v celoti financirati v čas, drugi pa bi želeli umakniti to zahtevo financiranja v vseh primerjih. Tukaj se pojavljajo določene razlike, ki pa se odražajo tudi v naši razpravi in tukaj se vlagajo skladno s tem tudi nasprotujoči si predlogi spremembe. In sam kot poročevalec moram poiskati, gospod podpredsednik, ravnovesje med obemi stališči in oblikovati alternativo, ki bo omogočalo a, dejavnosti preko meja, kar ne bo škodilo tudi delovanju Evropsov doma, torej na nacionalni ravni. V naslednjih tednih bom sodeloval tudi s poročevalci v senci pri eh, razrešitvi tega vprašanja, tako da bomo dosegli tudi ravnovese med temi dvemi stališči. Tako da bodo zadovoljni tako tisti, ki si te zahteve želijo, kot tisti, ki želijo to zahtevo omiliti v kontekstu Evropske 2. Potem pa še izjava o dajatvah. Mislim, da naj bi zato oblikovali načelne smernice. Moje poročilo je bilo oddaljeno od besedila Evropske komisije v smislu tega, da se nisem strinjal toliko s perspektivnim pristopom, ki so ga predlagali za pokojnine. Nekatere poslanke in poslance želijo okrepiti informacijske zahteve in tudi pravila narediti bolj preskriptivna. Splošno gledano pa se zdi, da v večini predlogov sprememb želijo poslanci in poslanke nekako oblikovati nekakšne temeljne, načelne smernice. In Pri tem moramo upoštevati tudi mnenje odbora Empel glede izjave upravičencev. Tukaj gre za izjavo, ki sledi naši logiki. Poskrbeti moramo za to, da bomo lahko oblikovali čim bolj uravnovešeno besedilo, tako da bo ta pokojninski sistem deloval. Poskrbeti pa moramo tudi za to, da bomo ta sistem spremenili v nekakšen zgled, ki ga bodo države članice prenašale tudi v prihodnost. Seveda me zanima, kakšno je stališče poslancev in poslank glede njihovih lastnih predlogov sprememb. Pogovarjal sem se že z poročevalci v senci. Imamo pa tudi veliko predlogov sprememb, ki niso poročevalci v senci in eh, te pripombe so seveda dobrodošle. Sam sem odprt glede tega, gospod predsedujoči, in zanima me, ali bi lahko v končno različico od besedila vključili tudi eh, te predloge, zato da bomo dobili tudi kredibilno in učinkovito različico besedila s čimer se bomo lahko pogajali na svetu. Novembra bomo imeli veliko sestankov, ti datumi so že določeni, potekali bodo številni sestanki in razprave. 1. decembra bo tudi sestanek skladno z izhodiščno časovnico za sestanke in seveda me zanima, kakšno so stališča mojih kolegov, poročevalcev senci, pa tudi drugih kolegov poslankov, poslank in poslancev, ki bi lahko povedali, kako se sami zamišljajo nadaljevanje tega dela. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Neposredno se bomo lotili te razprave. Pultan v imenu SD. Najlepša hvala, gospod poročevalec eh, Brian Hayes. Eh. Kot ste povedali, je pomembno poiskati ravnovese in s tem procesom smo že začeli. Izhodišče za skupino SD je to, da so pokojninski sistemi socialna institucija, ima torej socialno funkcijo, treba zagotoviti ustrezen odnos eh, med delodajalcem, delodajalcem in pa vlado. To mora biti temeljno načelo pri tej direktivi. Pokojninski skladi pa so ponovadi zasebne narave in pa tudi nacionalne narave in tukaj je treba upoštevati tudi čezmejno dejavnost IURSO. Veselina, da imamo zdaj opredelitev čezmejne dejavnosti, to je dobra stvar, je pa treba vnesti nekaj več vsebine tej definiciji. Zato smo uvedli dodatno kategorijo za čezmejne pokojninske sklade. Gre za socialni sistem oziroma socialne pokojnine, gre torej za čezmejne sklade. Treba je ločevati med čezmejnim skladi in drugimi nacionalno delujočimi skladi. Imamo omejeno število čezmejnih skladov in ni treba, da določbe oziroma pravila za čezmejne sklade veljajo za vse nacionalne sklade. Brusel bi se tako umešaval v nacionalne zadeve. Mislim, da moramo urejati evropsko pokojninsko situacijo, ne posegati v nacionalne zadeve. Lahko bi podpirali delegirane akte v predlogu Evropske komisije, seveda pa le na mesti, kjer je to primerno. Torej, ne smemo imeti ukrepov z delegiranimi akti, kjer za to ni mesto. Moramo razvijati tudi možnost vse evropskega pokojninskega sistema na osnovi čezmejnih dejavnosti. To bi bil lahko dodatni stebr, tretji stebr. Na tem bi z veseljem delali, torej na evropski razsežnosti. Pa še en vidik evropske razsežnosti pravzaprav še ni bil zajet v poročilo in sicer regulatorna arbitraža. skladi naj bi se prenašali zaradi nekaterih regulativnih okoliščin in mislim, da bi to lahko vodilo do nekakšne tekmovalnosti, ki pa bi lahko vse skupaj privedla do dna oziroma do uničenja. Mislim, da bi morali to preprečiti. Upamo, da bomo so direktivo zastavili tudi regulatorno arbitražo. Dobro je, da imamo predvsej izrazitih predlogov sprememb, številni poslanke in poslanci eh, opozarjajo na odgovorna, pravila glede odgovornosti, vedno več se nas zaveda, da ima lahko kratkoročni dobički tudi eh, škodljive učinke na dolgoročne koristi. Torej, prosmeriti se je treba v dolgoročno. Hvala. Thank you very much and uh... najlepša hvala. V imenu IKR e Ashley Fox. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Brianu za zelo konstruktivno delo, pristop, s katerim se je lotil tega deset. Zahvaljujem se tudi drugim poročevalcem v senci. Dobro smo sodelovali in mislim, da smo že na pravi poti, da se bomo sporazumeli Svoje predloge sprememb sem osredotočil na načela sorazmernosti in subsidijarnosti. Ne bi si pa želel prenovljene direktive IORP, ki bi vnašala le dodatno upravno breme v te sisteme, zaradi česar pa države članice ne bi imele nobene koristi. To je še posebej očitno v 35. členu, kjer so navedena pravila glede depozitorija. Imenovanje pozitorija bi moralo biti možno le, kjer eh, niso nameščena določena varovala. Prav gotovo veste, da je Združeno kraljestvo začelo izvajati svoje pokojninske reforme in uvaja sistem samo upisa auto-enrollment. In to je pomembno, saj tako lahko zagotovimo, da vsi delavci in tudi tisti z najnižjimi plačami so vključeni v pokojninske sklade. Del tega procesa je tudi to, da se uporablja oziroma da se ne uporablja splošnih depozitorijev, vsaj bi to uh, otežilo dodelitev pokojnin slabo oziroma slabše plačanim delavcem. Tako bi pravzaprav izgubili to zaščito. Prav tako s 35. členom ne bi smeli nalagati dodatnih eh, obremenitev na pravni ravni. Nekateri manjši sistemi bi lahko to, tako postali neizvedljivi. Potem pa še 15. člen, popolna nadomestila. Seveda vem, da je zelo težko poiskati ravnovesje med tem, da se spodbuja čezmejne dejavnosti in tem, da se prepreči regulatorno arbitražo. Kompromisni predlogi so usmerjeni v to, da institucije ne bi slučajno sprožile zahteve po polnem financiranju, še posebej, ko se združuje dva pokojninska sistema. Me pa skrbi, da bi bilo nemogoče oblikovati izčrpan seznam odstopan oziroma izjem. In prav gotovo bi nekateri pokojninski sistemi izpadli. Mislim, da bi bilo bolje dodati to zahtevo, ko bi se vzpostavil nov sistem, predvsem v primeru čezmejnih pokojninskih skladov. Prosim, da si, člani, da si poslanci ogledajo predlogo spremenja 77a in 77. 78. Gre za nekaj novega, dodatni preizkus eh, sorazmernosti in subsidijarnosti potem, ko je trialog končan. To je seveda v korist boljše zakonodaje. Poslanci se prav gotovo zavedate, da se Združeno kraljestvo ponovno pogaja o odnosu z Evropsko unijo in eno od področji, ki si jih želimo spreminjati, zadeva tudi pristojnosti nacionalnih parlamentov, da se torej tako ustavijo nekateri predlogi, ki posegajo v načelo subsidiarnosti. Zaenkrat imamo tako imenovane teste obmenite in rečega kartončka, vendar pa so ti testi pomankljivi, saj veljajo le, ko že dobimo predlog Evropske komisije. In pogosto se pojavi predlog komisije, na to se obravnava na svetu, pride na to na Evropski parlament in potem, ko pride ven iz trilogove, je to neka čisto druga zadeva. Če nameravamo biti resni glede preizkušanja sorazmernosti in subsidijarnosti, moramo te predloge obravnavati ne, ko jih dobimo od Evropske komisije, ampak potem, ko jih dobimo na koncu procesa trialoga. In eh, v to sta usmerjena ta dva predloga sprememb. Prav gotovo poslancov ne bo presenetlo, če se bo pojavilo nekaj podobnega tudi v okviru procesa ponovnega pogajanja statusa Združenega kraljestva v EU. Zahvaljujem se Brianu za zelo konstruktivno delo. To je bilo vse. Hvala. Najlepša hvala Ashley v imenu liberalcev. Ne, vašega poročevalca Sence ni tukaj, oziroma se nočete oglasiti, potem pa Miguel Orban Crespo. Gue. Eh, gracias. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. No, tukaj gre za trg, ki, je zelo mednarodne ki ima zelo mednarodne značilnosti, veliko je gibanja delavcev po Evropi in tudi zunaj nje. Zato želimo ohraniti naše socialne pravice, želimo ohraniti mobilno za, tisti, za tiste delavce, ki se želijo gibati. Evropi. Ob tem moramo zagotoviti jasne informacije za delavce, tako da bodo vedeli, kakšne so njihove pravice in uh, kako jih lahko uveljavijo. Ampak tega ne smemo izkoristiti kot izgovor za nevarne in tvegane investicije. Tukaj se strinjamo z zelenimi. Treba je preučiti um, oziroma narediti analizo tveganja teh skladov. Uh, celo dlje bi šel. Pokojninski skladi ne morejo služiti za to, da bi trgovali z javnimi storitvami in pa skupnimi dobrinami. Zato nas skrbi ta poudarek investicij v velike infrastrukture, ki pogosto vodijo do privatizacije pristanič ali pa drugih eh, energetskih ali prometnih infrastruktur. Pokojninski skladi bi morali biti v celoti financirani, To se nam zdi osrednjega pomena. Mislimo, da je to najbolj razumno. Uh, obratno bo pomenilo igrati se z pravicami delavcev in z pravicami upokojencev. Ne moremo tukaj dovoljevati finančnih špekulacij. Uh, to, od tega ne sme biti Eh, odvisna prihodnost naših upokojencev od nekakšnih negotovih investicij. Tudi tukaj se strinjamo z zelenimi. Prav tako nas zelo skrbi to, da poročevalec ni želel eh, zagotoviti jamstev glede insolventnosti pri teh oblikah skladov. Ne razumemo, zakaj to ni omogočeno pri nečem tako osnovnem, kot so pokojnine. Um, ne smemo dovoljevati, da bi tukaj ustvarjali nekakšne niše, ki bi jih potem zapolnili za špekulativnimi operacijami in da bi to potem eh, velika podjetja izkoristila za zagon svojih investicij. Eh, mislimo, da so pokojnine osnovna pravica. Ne moremo se iti nekakšne kazino politike s tem za pravicami ljudmi. To smo počeli že predolgo in pravzaprav še danes čutimo posledice takšnega ravnanja. Hvala. Hvala. Za zelene. No, eh, pročevalca v senci ni, eh, bo pa ga nadomeščal predsednik skupine Filip Lambert. Najlepša hvala. Včeraj sem bil še z Remondom, danes sem bil Sven Gigold, eh, danes popovdne spet Sven Gigold. Želel sem podariti le to, da koncept predsednika skupine zelenih očitno pomeni, da je to oseba, ki služi oziroma nadomešča vse ostale. Takšna je zdaj ta opredelitev. Ja, torej upravljam delo svoje ekipe, zato da je ekipa lahko na terenu. Upravni odbor je tako rekoč eh, prisoten, ekipa pa je na terenu in osrečuje stranke. Najprej nekaj glede transparentnosti. Moramo poskrbeti za to, da bodo upravičenci vedeli, kaj se bo dogajalo z njihovim denarjem v prihodnosti oziroma jim moramo zajamčiti, da bodo prejeli svojo pokojnino. Treba je torej povečati transparentnost pri investicijski politiki pokojninskih skladov. Upravičenci torej morajo vedeti, kam se vlaga denar. Prav tako za nas ni pomembna le transparentnost in prihodne koristi, ampak se moramo zavedati tudi tvegan, ki so vezana na te naložbe. Kakšni so najhujši scenariji, na katere morajo biti ljudje pripravljeni, če si želimo, da bi ljudje imeli vsaj nekaj moči pri eh, odločanju, moramo poskrbeti za to, da bodo vedeli, kaj se dogaja in kakšnim tveganjem so izpostavljeni strinjali bi se s tem, da je potrebno določeno usklajevanje s predlogom Evropske komisije, ko gre za Evropse. Seveda, okolikor ne bomo ogrozili ciljev transparentnosti. Prav tako je pomembno vprašanje financiranja v polni meri. Mislim, da bi takšno financiranje moralo biti zagotovljene. Ne vidim nobenega razloga, zakaj ne. Govorimo namreč o previdnem upravljanju. In če smo že pri tej temi, naj povem še, da nas eh, tudi nekako preseneča dejstvo, da kljub temu, da te skladi vodijo k nekaterim dobičkom od eh, investicij, vendar pa to vodi tudi k številnim tveganjem, še k večjim kot pri zavarovalnicah. In s tem bi se navezal na nizozemsko podjetje, kjer eh, so bili zelo optimistični pokojninski skladi, saj so pričakovali eh, prihodke v višini ali pa nad petimi odstotki dolgoročno. Banke so tudi v to vrele. Priporočali so jim, da se odločajo za tako schemo, sam pa menim, da je to res eh, preveč optimistično. smo pravzaprav konzervativci, seveda le v finančnem smislu, tudi kar se tiče okolja, planeta. Želeli bi se torej bolj pametno upravljanje, razpolaganje s temi sredstvi, prosim, da upoštevate naša opozorila. Tukaj ne gre za opozorila vrste eh, kanočana, ki vodi Bank of England trenutno. Gre za opozorila glede. premoženja, ki kaže na to, da smo preveč vlagali v oglični balonček. Številna podjetja bodo optičala, ali nam je to všeč ali pa ne, in številni sistemi, investicijski skladi, pokojninski skladi so močno vezani na to. Menimo, da bi res morali upoštevati opozorila kot uh, na njih opozarja gospod Markani, ki mislim, da je spoštovanja vreden človek, ki vodi tudi zelo pomembno institucijo. V tem smislu moramo biti pazljivi in upoštevati in pri izračunu tudi tveganje tovrstnega premoženja, ko gre za tveganja vezana na pokojninske sklade. tudi institucija, ki ima dobro upravo, se lahko, eh, lahko naleti na nekatere težave v krizi. In zato ustrajamo pri tem, da se vzpostavijo tudi določeni načrti okrevanja, tako da bi laže te stvari reševali načrtovati moramo take situacije, zato, da bomo poskrbeli za to, da ne bomo naredili nekih hudih, neumnih napad v primeru, da se bomo morali soočiti z nekaterimi kriznimi eh, situacijami v prihodnosti. Toliko o tem, ponovno pa se bomo pogovorili v naslednji fazi razprav. Najlepša hvala za te pripombe glede Evropo. Seveda se bomo o tem lahko še pogovarjali. Potem pa še EFDD Marko Vale. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalcu in poročevalcem v senci. Prebral sem predloge sprememb, ki so jih vložili. Mislim, da bo končno besedilo izboljšano v primerjavi z besedilom Evropske komisije strinjam se z zamislimi glede boljšega upravljanja, večje transparentnosti in pa upravljanja s tveganji. Mislim, da moramo biti zelo previdni pri vključevanju prihrankov ljudi v finančni sistem. Premalo donosa je pri nizko tveganih finančnih proizvodih in to pomeni, da te finančne institucije vlagajo v bolj tvegane proizvode oziroma instrumente. To je to, kar želimo storiti s tem, ko zaganjamo realno gospodarstvo. Treba pa je tudi neutralizirati finance, na nek način zato potrebujemo tudi deregularizacijo bančnega sektorja. To je zdaj manj opazno in mislim, da bi lahko prišlo tudi do določenih posledic zaradi tega. Če se pojavi kriza, lahko pride tudi iz drugot kot iz Evropske unije ali se bo Evropa znala soočiti z nekim eh, zunanjim šokom. Teh eh, tvega ne upoštevamo, nadaljujemo s poslovanjem kot ponavadi, izvajamo le notranje ukrepe. V preteklosti smo že, že oblikovali nekatere predloge glede pokojninskih skladov, kot so povedali nekateri kolegi, mislim, da bi morali to financirati v polni meri, vlagati moramo dolgoročno in ene kratkoročno. In eh, zato ne bi morali nikakor špekulirati, upoštevati moramo tudi socialni in okoljski učinek naložba. Sicer bomo zagotovili likvidnost le za tiste investicije, ki vodijo k dobičku. Preveč je torej likvidnosti v primeru špekulacij in uporabljati moramo tudi eh, nekatere neregulirane instrumente, kjer ni toliko transparentnosti. Tukaj bi se navezal na zamisel sistema o pokojninskih dajatvah. Ta sistem mora biti popolnoma transparenten za investitore in to mora biti tudi ja, javno, dostopno javnosti, zato da se lahko vsi zavedajo tvegan, s katerimi se soočajo. Tudi merila uspešnosti je treba objaviti predstaviti vse socialne in okoljske dejavnike, vse to mora biti dostopno javnosti, mora biti transparentno. Ne moremo prepustiti tega sektorja v celoti eni strani, saj se zdi, da pozabljamo na krizo, ki smo jo ravno kar preživeli. Morda bi se eh, lahko morali soočati z negativnimi posledicami tega v prihodnosti. Thank you. Nina Gill, še izvolite. Thank you, chair. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo. Želela bi poudariti, da so te institucije, dejansko institucije, ki nudijo tudi socialno storitev, ne le finančne storitve. Imajo torej socialni namen, zagotavljajo socialne storitve poleg finančnih storitev. To je pomembno tudi, ko razmišljamo o upravljanju teh eh, inštitucij. Ne moremo v to vključiti le finančnikov, mislim, da bi morali imeti tukaj nekakšen drugačen kolektiv, ki ne bi zajemal le finančnih strokovnjakov. Včasih, ko finančni, ki sprejemajo odločitve, pozabljajo na to, da gre za preživetje ljudi, za njihove prihranke, kar ima lahko dolgoročne posledice in da tukaj ne gre le za matematične enačbe, ki jih mora na tak ali drugačen način razrešiti. To je nekaj, kar sem želela podariti. Čisto na kratko. Hvala. To je bilo res kratko, še kolega Fernandez je zaprosil za besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam poročevalcu za delo in uh, tudi našemu poročevalcu v senci pri tem poročilu, ki je zelo, zelo pomembno uh, iz vseh razlogov, ki jih je pravkar naštela Nina Džil. Najprej zdi se mi pomembno povdariti, da je sodelovanje v eh, pokojninskih schemah zelo pomembno, ko gre za. Um, za Um, samo socialno varnost upokojencev in delavcev. Zato je treba povdariti, da sodelovanje delavcev v teh pokojninskih sistemih ne more pomeniti izključitve iz siceršnjih eh, sistemov zavarovanja in uh, socialnih sistemov. Ehm, no, sam sem uložil nekaj predlogov sprememb v zvezi z gibanjem in prenosljivostjo uh, teh skladov za mm, delavce, ki se gibajo po Evropi. Uh, ti načrti ne smejo biti odvisni od eh, prebivališča v tej ali oni državi članici, torej eh, gre za načelo nediskriminacije zaradi prebivališča. Eh, prav tako mora biti prenosljiva tudi pokojnina, saj je to v skladu z načelom prostega gibanja v Evropski uniji. Prav tako se mi zdi pomembno v direktivi jasno prepovedati, da takšni načrti niso vezani na tekoče račune, ki eh, pripadajo določeni državi članici. Um, potem še kot zadnje, terminologija država izvora in države gostiteljice ne spoštuje ideala enotnega trga. Mislim, da bi lahko uporabili drugačno terminologijo in sam sem to predlagal v mojem predlogu spremembe. Um, no, naj zaključko povem, da je ta direktiva izredno pomembna, da je potrebna za dokončanje enotnega trga, cenim delo poročevalca in poročevalcev v senci in upam, da bomo malo prišli do končnega dogovora. Hvala. Hvala. Nihče več ni zaprosil za besedo, tako da dajem besedo spet poročevalcu, da se odzove na povedano. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem tistim kolegom, ki so danes spregovorili. Eh, naj se odzovem na pripombe kolegov, mm, kar se tiče tega, kar je povedal Pol Tang, Nina Gili in pa drugi. Res je, razumeti moramo, da gre tukaj za socialne inštrumente eh, in gre za evropske inštrumente, na katere moramo biti še prav posebej ponosni. Vem, da bi se nekatere države članice želele več. Dobro je, da lahko delavci in pa delodajalci plačujejo v pokojninske scheme, ne na zadnje je to tudi del njihovega uh, dohodka. Uh, in uh, zato smo skušali zagotoviti, da ne bo potrebno, da bi imel vsak eh, skrbnik posebnih eh, posebnih um, specifičnih značilnosti. No, tudi Paul Tanke govori o tem. Eh, Govorijo tudi o tem, da moramo biti zelo previdni, tukaj se strinjam, tukaj imamo zelo um, velike razlike med pokojninskimi sistemi od države do države. Že takoj na začetku sem povedal, da to ni en pristop, ki bi veljal za vse. Pravilno je povedal, da obstajajo tudi problemi okrog eh, regulativne arbitraže. Tukaj moramo zagotoviti, da bomo do določene meje, da bomo do določene meje uh, poenotili zadeve, harmonizirali zahteve. Zato tudi imamo te arbitraže, zato da eh, lahko ob nastalih problemih se delavci ali delodajci na nje obrnejo. Pole govoril tudi o tem, da potrebujemo dolgoročne in odgovorne investicije in pravila v zvezi s tem, Eh, in eh, tudi drugi govorniki so govorili o tem. Ashley Fox je povdaril pomen sorazmernosti in subsidijarnosti in dejstvo je, da pri vseh naših predlogih ne smemo, doda, ne smemo obstoječih schem obremeniti z dodatnimi stroški. Uh, ta bremena so že uh, povzročila najhujšo krizo v zgodovini. No, eh, ta, te scheme morajo sedaj postati bolj, eh, bolj odporne in eh, zato sem se na to zelo osredotočil v mojem poročilu. Predstavijo tudi svoje stališče o 32. členu glede ulagateljev, depozitarjev uh, vem, kakšno je stališče Združenja kleca v zvezi s tem. V zvezi z petim členom se strinjam oziroma želim povdariti, ni tako, da bi um, obseg direktive veljal, veljal za tiste, ki imajo manj kot 100 članov. To lahko tudi bolj eksplicitno zapičem. No, in tudi tam, kjer se bodo pojavile nove scheme, bomo imeli jasno razmejitev. Mm, Ešli je to večkrat podaril na naših dosedanjih srečanjih. Torej, tukaj je treba zagotoviti sorazmernost. Um, on je v svezi s tem predlagal tudi nekaj predlogov sprememb, jaz sem glede tega se pripravljam pogajati, verjetno se bomo s tem še nekaj časa ukvarjali z, na srečanjih poročevalcev v senci. In jaz se seveda strinjam z vsem, kar bi lahko izboljšalo besedilo, zlasti če lahko vse skupaj izboljša načelo sorazmernosti. Potem spet naslednji kolega je govoril o pomembnosti gibanja evropskih delavcev, tukaj ima popolnoma prav, posodobiti je treba način delovanja eh, poklicnih eh, pokojninskih schem, ehm, treba je skupaj posodobiti, zagotoviti, da bomo z njimi poskrbeli za kar največji delež delavcev. Govoril je tudi o okoljskih tveganjih eh, in o tem, bomo še razpravljali, videli bomo, ali lahko tukaj besedilo, ali lahko tukaj besedilo kako izboljšamo. Tudi tukaj sem seveda odprte glave. Potem še, kar se tiče solventnosti dve, jasno želim povedati, v predlaganih predlogih sprememb torej, eh, ni soglasja, ni jasne večine med temi več kot 700 predlogi sprememb ki bi zahtevali, da tukaj obvelja solventnost 2. Vem, da obstaja razlika med zavarvalniškimi proizvodi in pokojninskimi proizvodi, ampak ljudje se morajo zavedati, da če pred, predlagajo razširitev solventnosti 2, potem bi to pomenilo povečane stroške za obstoječe upravičence. Tega se mora zavedati in to mora biti pripravljeni zagovarjati, če bo to vključeno v ta dosje. Uh, lahko o tem sicer se pogovarjamo, eh, ni pa ta zahteva jasno izražena v predlogih spremem. Zahvaljujem se tudi Filipu Lamberju, spomnil nas je na pripombo Marka Kanija, spomnil nas je na to, da je Mark Karni kan, kanačan, ampak jaz mu sporočam, da ima tudi, da ima tudi irski potni list ali iz davčnih vzrokov, sprašuje gospod Lamberts uh, ne, mislim samo, da želi prvi pobegniti od tam, če bi prišlo do sodnega dne. Skratka, ima irski potni list. No in enako velja tudi za načelo polnega financiranja. No, ključnega pomena je pa tukaj vprašanje časovnice. Koliko časa bodo potrebovali države članice, da vzpostavijo te sisteme scheme pokojnin. Strinjam se z tem, kar je povedal Filip o preglednosti. Ljudje morajo vedeti, v kaj investirajo in kam, eh, k čemu so namenjene te investicije. In morajo se zavedati tudi tvegan in kako se daj doseči ravnotežje med dobrimi regulativnimi sistemi v državah članicah, ki so pravzaprav ponekod že precej napredni. Zahvaljujem se tudi Marku Valju za njegove pripombe. Pravilno je povedal, da moramo biti previdni za prihranki naših državljanov in da si moramo vedno prizadevati za boljše upravljanje s temi prihranki. In ne na zadnje je ključnega pomena naslednje vprašanje. V kolikšni meri se IORPS širi tudi na domače IORPS? -e? pravilno povedal, da se moramo zavedati tvegan, nevarnosti in povedal je, da bo vnesel nekaj predlogov s tem pozizi s socialnimi in okoljskimi vprašanji. Mm, zahvaljujem se tudi za pripombe Nine Gil. Mislim, da sem se ukvarjal tudi z vprašanjem skrbnikov. Prav ima. Imamo nekaj zelo dobro delujočih starih schem, ki vključujejo majhno število Eh, članov in upravičencev in mm, pri našej preizkusu sorazmernosti moramo biti zelo previdni, tako da ne bomo na koncu dobili besedila, ki bi škodil takšnim sistemom ali jih na nepravičen način obravnaval. Tega se popolnoma zavedam. Zahvaljujem se tudi kolegu Fernandezu za njegove pripombe. Uložil je tudi nekaj zelo zanimivih uh, predlogov sprememb uh, glede domačih in napotenih delavcev in uh, prav gotovo si bomo na sestankih poročevalcev v senci te predloge sprememb še ogledali. Uh, se pravi, veselimo se dela, ki nas še čaka. Hvala lepa. Hvala, Brian. Časovnica. Glasovali bomo 1. decembra, na prednanem zasedanju pa verjetno januarja 2016. Vsi torej morate vedeti, da bomo 1. decembra veliko glasovali. No, sedaj čakamo na gospoda Reglina in pa gospoda Dajselbluma, tako da bom prekinil sejo, dokler se nam ne pridružita.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 so hello everybody. Please take a... Lepo pozdravljeni vsi skupaj, prosim usedite se na svoja mesta. Eh, Zbali smo se že, da smo izgubili naše govornike, ampak eh, sedaj smo jih spet našli. Bili so sicer na določenih pogajanjih, upam, da jih nismo pri tem prekinili. Eh, pozdravljamo predsednika Evroskupine Jeroma eh, Dajselbluma in pa Klausa Reglinga. ki bosta razpravljala o novem reševalnem svežnju za Grčijo. Eh, gre za makroekonomske programe eh, finančne pomoči v skladu z eh, evropskim pravom. Tretji program finančne pomoči za Grčijo se je začel 19. augusta z podpisom in trajal bo do augusta 2018. Finančna vojnica znaša do 86 milijard evrov, 22 milijard evrov za dokapitalizacijo bank in pa za stroške reševanj bank, 7 milijard eh, evrov je tudi vključenih v to ovojnico. Eh, memorandum temelji na štirih stebrih, vzpostavljanje fiskalne eh, stabilnosti, povečanje konkurenčnosti, rasti in pa posodabljene države in pa javne administracije. V skladu z tem pozdravljam predsednika Evroskupine gospoda Dieselbruma in pa generalnega direktorja Evropskega mehanizma za stabilnost Klausa Reglinga. Eh, oba bosta dobila besedo, potem pa bomo imeli izmenjavo stališče. Začel bo gospod Dieselbrum, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da sem spet z vami v odboru Ekon. Opravičujem se, da sem moral uh, odpovedati dialog, ki je bil predviden za september, nujne zadeve v zvezi z uh, um, begunsko krizo, ki so me zaposlile na ta dan. Danes popovdne smo bili v sosednji sobi, čakali smo, da pride nekdo po, po nas. Eh, skratka, prišlo je do nesporazuma. Nekoliko nas je že skrbelo, da ste pozabili na nas, ampak kakorkoli. V zvezi z Grčijo. Nekaj uvodnih izjav eh, o tem, kako je potekal ta proces, na kateri točke sedaj in kako bomo nadaljevali v prihodnosti. Lansko leto je bilo zelo velik izziv, najprej zaradi oziroma najprej za grške državljane, ki so se poleg socialnih in gospodarskih problemov morali soočati še z dolgim obdobjem negotovosti. Uh, Um, grško ljudstvo je zelo veliko žrtvovalo v zadnjih letih, zato da bi svojo državo spet spravilo na pot rasti in razvoja. In vsa ta prizadevanja so bila sedaj ogrožena. Proces pogajanj je bil dolg, težek, včasih je prišlo do nepričakovanih preobratov in ko zrem nazaj, mislim, da bi lahko, da bi lahko našli tudi kakšno lažjo pot do dogovor, ampak vseeno sem vesel, da smo sedaj eh, končno dosegli dogovor o eh, reševalnem svežnju. Moj cilj in pa cilj drugih eh, ministrov iz evroskupine je bil ta, da bi zagotovili stabilno in napredno prihodnost za Grčijo in njene državljane. Znotraj evroobmočja ne sme biti nobenega dvoma o naših zavezah temu in pomagali bomo Grčiji pri njenih reformnih prizadevanjih, zato da bo lahko svoje gospodarstvo spet spravila na pot rasti razvoja in pa ustvarjanja delovnih mest. Um, pred nekaj meseci se je začel tudi um, pregled drugega reševalnega svežnja, reforma prizadevanja in izglede so bili dobri, ponovno smo zaznali rast v Grčiji po dolgem, po dolgi obdobju recesije in pa um, um, donosi na delnice so se začeli povečevati in tako naprej. Ampak nismo mogli pravočasno zaključiti pregleda eh, zaradi nove krize, ki se je pojavila. Veliko dela smo morali opraviti v kratkem obdobju. Eh, ra, eh, vrnitev k stabilnosti, rasti, torej na koncu se je ta program iztekel, prišlo je do um, kapitalskih omejitev v Grčiji. Mislim, da to ni bilo potrebno. Države članice so bile fleksibilne, pripravljene na dogovor. No, 12. julija smo po intenzivnem pripravljanju delu Evroskupine začeli pogajanja o novem ambicioznem programu ESM in grške oblasti so medtem tudi zaprosile za ta program. Iz večjih razlogov menim, da je nov program dober za Grčijo in pa za Evropo moče po mesecih uh, slepe ulice smo spet dokazali, da obstaja politična volja za ohranjanje nedotakljivosti evroobmočja. Prihodnost Grčije je znotraj evroskupine. Uh, program uh, ima sedaj komponento frontloadinga. Nujno, to je bilo nujno potrebno, da smo ponovno spostavili zaupanje. Program je uravnotežen, vsebuje uh, Eh, počasno, počasnejšo pot fiskalne konsolidacije eh, in eh, kratkoročno podporo gospodarske oživitve, se skupaj pa povezano tudi z nujno potrebno agendo reform, zato da bi lahko okrepili rast srednjeročno in dolgoročno gledano. Na fiskalni strani smo prav tako sprejeli ukrepe za fiskalno konsolidacijo v zadnjih letih, zaupanje delavcev in državljane zdaj pomembnejše kot pa, tist, kot pa interesi um, določenih gospodarskih akterjev. Gospodarstvo je postalo bolj konkurenčno v mednarodnem kontekstu in v zvezi s tem bi želel podariti tudi to, da je bistvenega pomena. Želel bi podariti, da je bistvenega pomena, da nova grška vlada prevzame lasništvo nad administrativnimi reformami in Eh, doseže pomemben napredek na tem področju. Samo na ta način bodo ponovno zastavili zupanje državljanov v delovanje države in pa v sposobnost gospodarstva za ustvarjanje dobrobiti za vse. Eh, treba je razbremeniti uh, birokratska bremena, sobojevati proti korupciji, uh, zato potrebujemo tudi dolgoročno perspektivo in Evropska unija je v zvezi s tem, da če ponudila tudi tehnično pomoč. Uh, Eh, pri programu gre za soočanje za problemi. Grči moramo omogočiti, da se vrne na pot uravnotežene, uravnotežene in uh, enakopravne rasti in uh, razvoja. Evropska centralna banka je 31. oktober objavila obsežno oceno grških bank. Identificirali so kapitalski primankljaj 4,4 milijarde evrov in banke so predložile ECB-u svoje načrte, kako nameravajo uh, pokriti ta primankljaj do konca letošnjega leta. Uh, obseg primankljaja je zmeren v primerjavi z tem, kar smo morda pričakovali pred nekaj meseci. to dobra novica za grške banke in za vzdržnost grškega dolga. Banke bodo verjetno lahko pokrile del tega primankljaja in to z, v veliki meri za privatnimi viri. To pomeni, da eh, si bodo morale oblasti sicer verjetno izposta, izposoditi nekaj dodatnih sredstev eh, iz. Um, evropskega mehanizma za stabilnost, poleg 10 milijard, ki smo jih že napovedali. Evromoče je včeraj eh, se pogovarjalo o zadnjih napredkih, o zadnjih razvojih dogodkov in eh, čez eh, teden dni bomo končali proces dokapitalizacije bank. To vključuje tudi um, okvir za Ehm, za nesolventnost posameznih, posameznih gospodinstev, posameznikov. Sedaj pričakujemo dokončanje vseh ukrepov, ki so vključeni v prvi fazi reševalnega svežnja in pa sektorske ukrepe, ki so del, drugih, e, ki so del druge faze. Ključnega pomena je, da grške oblasti Eh, izpolnil vse pogoje v prihajajočih tednih, potem bomo razdelili še dve milijardi, torej tranša, ki je povezana za to prvo in pa drugo fazo in pa uh, in začela se bo tudi eh, dokapitalizacija.